preden bomo nadaljevali z glasovanjem. O drugih razdelkih in plačilih. Bi vam želel, glavni poročevalec, sporočiti spremembo pri plačilih za pilotne projekte in pripravljalne ukrepe. Daniel Vioti, izvolite. Najlepša hvala, predsedujoči. Pri pripravljalnih ukrepih in pa pilotnih projektih bi želel unesti popravek. Pri glasovanju o tem razdelku smo imeli plačila znotraj osnutka proračuna, plačila za zaveze. Tukaj je prišlo do tehnične napake, nekaj ni bilo v redu izvedeno v postopku, želel bi torej unesti popravek v izračunene vrednosti dveh postavk. Nič 4, nič 3, 7, 7, 2, 5. 8,95 milijonov evrov na mesto 7,95 milijonov evrov in na to postavka 33447, dvojna kakovost, 630 tisoč evrov na mesto 507 tisoč 500 evrov. Upam, da boste kolegi kljub tej manjši tehnični spremembi lahko odobrili te postavke. Najlepša hvala za to sporočilo, to smo si zabeležili, upravili bomo potrebne popravke. Zdaj pa bomo glasovali o plačilih. Glasovati moramo dva podbloka v sklopu. Gre za kompromis. Kdo je za? Proti? Vzdržanje sklopa sta sprejeta. Na to pa bomo glasovali še ločeno. Gre za kompromisni predlog spremembe, kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejet? Thank mm -hmm. you. Tako, spoštovane kolegice in kolegi, zaključili smo z plačili iz razdelka 3, zdaj pa bomo nadaljevali z drugi razdelki, ki so prav tako del poročila Pavla Rubiga. nous commençons avec le conseil européen začeli bomo z evropskim svetom verjetno lahko glasujemo v sklopu glede vseh teh predlogov sprememb ni nobenih ugovorov kdo je za Qui est contre? Vzdržani ti predlogi sprememb so zavrnjeni. Zdaj pa Evropsko sodišče. Dva podsklopa, ki sta del kompromisa, o tem lahko glasujemo skupaj. Začetek glasovanja, kdo je za? Proti? Koliko je zdržanih? sprejeto. Zdaj pa sklop predlogov sprememb, ki jih lahko obravnavamo skupaj. Temu nihče ne nasprotuje, potem glasujemo. Kdo podpira ta sklop predlogov sprememb? Kdo je proti? Koliko je zdržanih? Zavrnjeno. Potem pa še predlog spremembe establishment plan, Juri 6217, kdo je za, proti, vzdržani. Ta predlog spremembe je sprejet. Računsko sodišče, kompromis, ki zadeva en podsklop za, proti, vzdržani sprejet. Zdaj pa sklop predlogov sprememb, o katerih prav tako lahko glasujemo naenkrat. Kdo je za, kdo podpira vse te predloge sprememb, kdo je proti, koliko je vzdržanih, ti predlogi sprememb so zavrnjeni. Evropski ekonomsko-socialni odbor, kompromis v dveh podsklopih, o katerih lahko glasujemo naenkrat, kdo je za, proti, koliko je vzdržanih, sprejeto. Zdaj pa še en niz predlogov sprememb. Gre za glasovanje po delih. Najprej predlog spremembe EFDD 8885, kdo je za, proti, koliko je zdržanih, zavrnem. Na to ENF 8215 za, proti, vzdržani, zavrnem. EFDD 7384 za, proti, vzdržani, zavrnem. EFDD 7385 za, proti, vzdržani, zavrnem. EFDD 7386 za, proti, vzdržani zavaran. FDD 73,87 za, proti, vzdržani zavaran. ENF 82,16 za, proti, vzdržani zavaran. FDD 88,86 za, proti, vzdržani zavaran. FDD 8887 za, proti, vzdržani zavaran. ENF 8217, kdo je za, proti, vzdržani, zavaren. FDD 8888, za, proti, vzdržani, zavrnen. Zdaj pa kompromisni predlog spremembe pod sklop 1. Prošnja za ločeno glasovanje EFDD 73, 88 v povezavi za badge 24, nič, nič. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejet. Se pravi, je EFDD 73, 88 brezpredmeten, na to pa EFDD 89, 83 za, proti, vzdržani, zavrnen.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 Ne vem, ali imamo različne glasovalne sezname, ampak mislim, da bi morali glasovati najprej o SD 76-82 najprej. Se pravi, vrstni red je obrnen, najverjetneje. Dobro. Se pravi, najprej pod osnutkom proračuna, potem pa ostalo. Da, res je, pravzaprav imamo nek seznam, ki ne vsebuje dveh predlogov sprememba. Slučajno. 84-15 je zavrnjen, e FDD 73-89, kdo je za? Proti? Vzdržani, zavrnjen. SD 76-82 za? Proti? Bomo preverili z elektronskim glasovanjem. Tiste, ki še niste ustavili glasovalnih kartic v napravo, prosim, da to storite začetek glasovanja. Izkrcaj klu. Konec glasovanja. Zavrnjeno 24 glasov proti 10. FDD 7390, kdo je za, proti, vzdržanje, zavrnjen. FDD 7391, za, proti, vzdržanje, zavrnjen. EFDD 8892, kdo je za, proti, koliko je vzdržanjih, zavrnjen. EFDD 7392, za, proti, vzdržanjih, zavrnjen. FDD 88, 94 za, proti, vzdržani, zavrnjeni. FDD 88, 95 za, proti, vzdržani, zavrnjeni. FDD 73, 93 za, proti, vzdržani, zavrnjeni. ENF 82, 18 za, proti, vzdržani, zavrnjeni. FDD 88, 96 za, proti, vzdržani, zavrnjeni vzdržani, zavrnjen. Kompromisni predlog spremembe. Budž 24 ničena za, proti, vzdržani, sprejet. To pomeni, da je EFDD 73-96 brezpredmeten, EFDD 73-97 za, proti, vzdržani, zavrnjen. EKR 84-16 za, proti proti, vzdržani, zavrjen. FDD 8.87 za, proti, vzdržani, zavrjen. FDD 8.98 za, proti, vzdržani, zavrjen. FDD 8.99 za, proti, vzdržani, zavrjen. Kompromisni predlog spremembe pod sklop 1, BAT 24, nič 2, kdo je za, proti, vzdržani, zavrjen vzdržanje, sprejet. FDD e 74, nič, nič, za, proti, vzdržanje, zavrnen. FDD e 74, nič, ena, za, proti, vzdržanje, zavrnen. Kompromisni predlog spremembe pod sklop 1, bar 24, nič, 3, za, proti, vzdržanje, sprejet. FDD e 89, nič, ena, proti, vzdržanje, zavrnen postane brezpredmeten. FDD e 89-2 za, proti, vzdržani, zavrnen. FDD 89-2 za, proti, vzdržani, zavrnen. FDD 76-2 za, proti, vzdržani, zavrnen. FDD 74-4 za, proti, vzdržani, zavrnen. Zdaj pa kompromis podsklop 1, bač 24.4 za, proti, vzdržani, sprejet, FDD 74.5 postane brezpredmeten, ENF 82.20 za, proti, vzdržani, zavrnjen, FDD 74.6 za, proti, vzdržani, zavrnjen, FDD 74.8 za, proti, vzdržani, vzdržani, zavrnjen. FDD 7410 za, proti, vzdržani, zavrnjen. Kompromisni predlog pod sklopena, bač 24.5 za, proti, vzdržani, sprejet. FDD 89.5 postane brezpredmeten. Zdaj pa bomo glasovali o predlogih sprememb za odbor regim gre za kompromis, ki zadeva dva podsklopa, o tem bomo glasovali naenkrat. Kdo je za? Proti? Koliko je vzdržanih? Nekateri niste dvignili rok, zato se bom obrnil na elektronsko glasovanje, začetek glasovanja. Tout le monde a voté. Vsi glasovali. Konec glasovanja. Sprejeto 25 glasov za, 8 proti. Nadaljujemo z ločenimi glasovi glede predlogov sprememb. Najprej EFDD 86 za, proti, vzdržani, zavrnjen. EFDD 76 za, proti, vzdržani. Zavrnjen. FDD 897 za. Proti. Vdržani. Zavrnjen. FDD 898 za. Proti. Vzdržani. Zavrnjen. ENF 82 22 za. Proti. Vzdržani. Zavrnjen. E FDD 89 za. Proti. Vzdržani. Zavrnjen. Kompromis predloga spremembe podsklop 1. Bač 25 nič nič za. Proti. Vzdržani vzdržani, sprejet. EFDD 89, nič postane brezpredmeten. EFDD 89, za, proti, vzdržani, zavrnen. EFDD 74, 15, za, proti, vzdržani, zavrnen. EFDD 74, 16, za, proti, vzdržani, zavrnen. EFDD 74, 17, za, proti, vzdržani, zavrnen kompromisni predlog spremembe pod sklop 1, pač 25, nič ena, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. FDD 7418 brez predmeta, EKR 7419 za, proti, vzdržani, zavrnen. FDD 7419 za, proti, vzdržani, zavrnen. FDD 7416 za, proti, vzdržani. Vzdržani, zavrnem. FDD 89-12 za. Proti. Vzdržani, zavrnem. FDD 89-13 za. Proti. Vzdržani, zavrnem. FDD 74-20 za. Proti. Vzdržani, zavrnem. FDD 89-14 za. Proti. Vzdržani, zavrnem. FDD 74-21 za. Proti. Vzdržani, zavrnem. FDD 74-22 za. Proti. Vzdržani, zavrnem. Vzdržani zavrnem. FDD 89,7 za. Proti. Vzdržani zavrnem. FDD 74,23 za. Proti. Vzdržani zavrnem. Kompromisni predlog spremembi pod sklope 1, bač 25 nič 2, kdo je za. Proti. Koliko je vzdržanih? Sprejet. FDD 74,24 za. Proti. Vzdržani zavrnem. FDD 74,25 za. Proti. Vzdržani zavrnem zavrnjen. FDD 74-26 za, proti, vzdržani, zavrnjen. FDD 74-27 za, proti, vzdržani, zavrnjen. FDD 74-28 za, proti, vzdržani, zavrnjen. FDD 74-29 za, proti, vzdržani, zavrnjen. Kompromisni predlog spremembe pod sklop 1, bač 25-4, kdo je za, proti, koliko je zdržanih, sprejeti. EFDD 7430 je brezpredmeten. Kompromisni predlog spremembe pod sklop 1 bač 25.4, kdo je za, proti, vzdržani, za vrn. Spred EFDD 7433 brezpredmeten, kompromis bač 25.5, kdo je za, proti, vzdržani, spred. EFDD 7434 za, proti, vzdržani, zavrnen kompromisni predlog spremembe pod sklop 1, bač 25 ni čez za, proti, vzdržani, sprejet e FDD 4735 postane brez predmetem. Zdaj pa Evropski ombudsman. Glasovanje po delih, e FDD 89 za, proti, vzdržani, zavrnjen, FDT 75, nič, nič, za, proti, vzdržani, zavrnjen. FDD 89-26 za proti vzdržani zavrnen SD 76-85 idetni črn 5-62-75 kdo je za proti vzdržani, zavrnem. Zdaj pa mislim, da lahko glasujemo v sklopu glede predlogo spremembe FD e 89-28 do FD e 75-4, kdo to podpira, kdo je proti, koliko je zdržanih, zavrnjeno. Zdaj pa establishment plan 5-62-76, SD 76-86 za, <clears throat> proti, proti, vzdržani, zavrnjen. Evropski nadzornik za varstvo podatkov. Mislim, da lahko glasujemo v sklopu z izjemo SD 76, 81. Se pravi, glede vseh predlogov spremembe, za izjemo SD 76 81, o tem bomo glasovali ločeno, kdo je za. Proti, vzdržani, zavrnjeno. Zdaj pa SD 76 81 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Evropska služba za zunanje delovanje, dva podsklopa, del kompromisa, o tem lahko vzdržani glasujemo. Naenkrat, kdo je za, proti, koliko je vzdržanih, sprejeto. Zdaj pa glasovanje po delih. Čeprav lahko o tem glasujemo v sklopu za izjemo AFAT 51.76 in če to ne bo izglasovano, EFDD 89, 79 in pa BAT 44, 9. Torej, glede teh predlogov sprememb, o katerih lahko glasujemo, kdo je za, proti, koliko je zdržanih, zavrnjeno. Zdaj pa kompromisni predlog AFET 51, 76 za, proti, vzdržani, sprejet pravi predloga spremembe FDD 89-79, badge 44-9, postane ta brezpredmetna. Zdaj pa AFED 65-41, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. Pripombe AFED 51-76, za, proti, vzdržani, sprejet.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 sur euh, les amendements qu'on retrouve. Najprej predlogi sprememb iz priloge 1, razpredelnice 1 in 2. Verjetno bi lahko o tem glasovali skupaj. No, bomo kar po delih. Najprej razpredelnica 1, kdo je za, proti, koliko je zdržanih. Sprejeto zdaj pa priloga 1, razpredeljnica 2 za, proti, vzdržani sprejeto. Zdaj pa nove zahteve političnih skupin. ALDE 7810, ILS, SD, GUE, ZELENI na to pa še ALDE 7810. O tem bomo glasovali v sklopu, gre za povečanje zavez z nadomestili. To ne spreminja zneska proračuna, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Zdaj pa ločeno glasovanje SD 7791 za proračuna proti, bomo preverili elektronsko glasovanje. Konec glasovanja. Zavrjeno. 18 glasov proti 15. SD 7790 za proti vzdržani. Zavrnen. Pripombe. Goje 70 nič 1. Kdo je za? Proti. Zdržanje. Zavrnjen. Goje 70 14. Za. Proti. Vzdržanje. Zavrnjen. SD 77 90. Za. Proti. Bomo preverili z elektronskim glasovanjem. Začetek glasovanja. Ste vsi glasovali? Glasovanje je zaključeno. Zavrnjeno 20 glasov proti 12. Budž 42, 63 za, proti, vzdržani, zavrnjen. Gu je 70, 12, kdo je za, kdo je proti, koliko je vzdržanih, zavrnjeno. Zavrnjeno. Eh bien, nous en avons terminé, mes chers collègues. Smo zaključili, spoštovani kolegi in kolegice. Ura je 9 in 37 minut. Lepo se zahvaljujem obima soporočevalcema, najprej glavnemu poročevalcu Daniela Jovijotiju in pa poročevalcu za druge razdelke Polu Rubigu. Aplauz, prosim. Prav tako čestitamo poročevalcem v senci. Čestitam pa tudi čisto vsakemu med vami, ki ste se vključili te glasovalne seance. Hvala lepa tudi našim sodelovcem, ki so tako dobro pripravili naše glasovalne sezname. Hvala lepa tudi političnim svetovalcem. Mislim, da bi morali morda prisluhniti še poročevalcem, ki bodo predstavili nekaj zaključnih sklepov. Gospod Vijot, izvolite. Bovemente, prezidente, per eh, unirmi. Hvala lepa, predsedujoči. Navezal bi se na vaše zahvale, zlasti glede ekipe, ki nam je pomagala, kajti res so delali zelo profesionalno. No, štiri leta sem tu, ampak tokrat sem bil z njimi v stiku neposredno in bili so zelo pozorni, zelo so nam pomagali. Pomagali so tudi poročevalcem v senci in hvala tudi vsem tam poročevalcem, ki so nam pomagali zaključiti to fazo postopka. Torej, sedaj je vse v rokah tistih, ki se pogajajo na svetu, v spravnem postopku. To so ti naši pogajalci in upam, da bomo to lahko sprejeli čez nekaj tednov na plenarnem zasedanju. In potem bomo morali delati naprej, kajti mislim, da imamo tu nekaj pričakovanj ljudi, potem pa imamo tu tudi vrednote ki jih moramo zopet obuditi v instituciji. Zato upam, da bo naša delegacija to peljala naprej v tem spravnem postopku, skladno s pravili in načeli, ki smo jih mi tu spremljali, zato da bi skušali imeti zelo resna pogajanja s svetom. Še enkrat hvala vsem skupaj. Merci, hvala, gospod. Splošni poročevalec Paul Rubik. Da, spoštovani gospod predsednik, tudi jaz bi se rad iskreno zahvalil vsem. Najprej bi se zahvalil sodelavcem parlamenta. Mislim, eh, da je sekretarjat zelo dobro pokazal, da je možno združiti tudi različne interese, tako da bi se rad zahvalil njim in tudi sodelavcem iz eh, moje stranke. Veliko razprav smo vodili zato, da smo lahko dosegli trenutni rezultat. Sveda bi se rad zahvalil tudi osebnim sodelavcem, ki nas vedno nadzorujejo in mm, nas dobro obveščajo. Tako smo lahko optimizirali tudi glasovanje. Ne, se zname. Torej, enostavno je bilo pripraviti mnenje znotraj Evropskega parlamenta, sedaj pa nas čaka tisti težji del, to so pogajanja s svetom. Kot veste, je komisija pri razpravah eh, že zelo napredovala, ampak sedaj pa moramo enotno nastopiti v razpravah eh, v odnosu s svetom in vsem političnim skupinam in eh, vsem, predvsem kolegu Viotiju bi se rad zahvalil za dobro sodelovanje. Mislim, da lahko pokažemo, da je parlament eh, sposoben nakazovati usmeritev, tako da se že veselim trialogov in spravnih postopkov. Vem, da zadeve ne bodo enostavne, bomo pa učinkoviti. Hvala. Merci. Hvala lepa, hvala gospod poročevalec z drugih sekcij še enkrat Evropska unija bo pokazala svojo moč v parlamentu. Bomo skušali biti uspešni v spravnem postopku. Kaj ti države članice Evropske unije lahko pokažejo, da so združene, zlasti, ko gre za globalizacijo. Sedaj pa bi naslovil gospoda Joana Jurela iz komisije in čestital bi mu, kaj ti imenovanje je bil za direktorja. To ste si res zaslužili, kolega. In ker ste že tu, imate mogoče kakšne pripombe glede glasovanja. Tu smo videli sedaj, kaj se je zgodilo odboru za proračun. Hvala predsedujoči za zelo prijazne besede. Hvala. To res eh, cenim. Zelo nakratko. Ali se lahko pridružim tudi vam pri čestitkah kolegu Jotiju in Rubihu? To je bil zelo zapleten svežen. Mi v komisiji sicer stojimo ob strani, ampak pričakovali smo, da boste imeli kar nekaj težav pri pripravi tega. In to je bilo tako lepo sprejeto, tu vidimo, da gre za odlično pripravljalno delo poročevalcev, podpornega osebja. No, komisija vam iskreno čestita za ta uspeh. Nasplošno bi se rad zahvalil odboru, ker ste tu podprli toliko predlogov sprememb. Ponovno imamo kar nekaj obveznosti in to je potrjeno, kot je to predlagala komisija. To je dobro izhodišče, to je pomembno dejstvo v spravnem postopku. Zelo na kratko v mojih komentarjih. Seveda se bomo na to vrnili bolj podrobno pozneje. Glede prvega razdelka je jasno, da se bomo pogajanjih osredotočali na Erasmus Plus letos. Parlament je izglasoval dve tretjini povečanja pri 1A, to gre za Erasmus Plus in Erasmus Youth. To je zelo jasna izjava. Svet ima svoje stališče v drugačnem kontekstu. Gotavljamo, da je Erasmus eden redkih programov, kjer na svetu niso tega znižali, ampak želijo imeti nadaljevanje te zgodbe tako, da vidimo, da se vsi proračunski organi s tem strinjajo. Pri razdelku 1B je jasno, da bomo imeli le eno pomembno temo in to je pobuda za zaposlovanje mladih. Komisija vidi, da je tu veliko podpore, da bi okrepili to pobudo za mlade. No, seveda vam lahko že sedaj povem, da bo to težka razprava na svetu, zlasti, če naj bi ta krepitev presegla dogovorjeno vojnico iz umestnega pregleda večletnega finančnega okvira izpred dveh let. Komisija bo storila vse, kar lahko, da bi olajšali sprejetje dogovora. Ponovno moramo izraziti te bojazni, da krepitev in povečanje proračuna ustvarja pravne zahteve za države članice, da poskrbijo za to, da potem skladijo povečanje proračuna teh proračunskih vrstic. To je zelo zapleteno delo pri preusmirjanju programskih sredstev in tu obstaja tudi tveganje, da je prišlo do zamud pri izvajanju socialnega sklada. Ampak te argumente smo že slišali v preteklosti in prepričan sem, da se odbor tega zaveda. Seznanili smo se s političnimi prioritetami o tej točki v parlamentu in prepričan sem, da bo to pomembna tema v spravnem postopku. Pri drugem razdelku pri kmetijstvu naj vas spomnim, kako je bilo sredi oktobra, kot vsako leto komisija predstavi pismo o proračunu, kjer je veliko sprememb in imamo tudi pomemben del, ki se nanaša na kmetijstvo in to je potem priložnost za komisijo, da vključi posodobljeno oceno vseh potreb, zlasti najbolj nedavnih dogodkov, izbruhov, recimo tu imamo tudi prašičjo kugo, ki je prisotna v različnih državah, članicah. Pri tretjem razdelku se želimo zahvaliti temu odboru, ker eh, ste odpravili nekatere nepotrebne rezerve, ki jih je predstavil svet, kajti tu imamo zelo velik znesek, ki je predviden za davljinsko uredbo. Mislim, da vsi vemo, da so pogajanja o tem zelo težavna. Ampak da bi poleg tega dodali še rezervo za denar, <coughs> s tem bi vse nepotrebno zapletali. Hvala za to. No, sicer pa. Imamo v tretjem eh, razdelku potrebe, ki se nenihno razvijajo. Komisija to še naprej spremlja in videli bomo, kako bo s tem spravnem postopku, če bomo to lahko podprli in če bomo lahko predlagali krepitev iz naše strani. In sredi oktobra bo šel naprej ta dokument s premembami in verjetno bo vseboval nekaj novih vidikov. Četrti razdelek, tu je jasno, da. Imamo tu eno pomembnejših tem, ni edina, ampak ena pomembnejših tem se nanaša na IPO, Turčijo in vse, kar je povezano s tem, prispevke iz proračuna za begunce v Turčiji. No, zaenkrat ne bom komentiral vsebine, to je zelo občutljiva tema. Danes ne bom tega omenjal, ampak bil sem prisoten na eh, tej dolgi razpravi na svetu, trajala več mesecev, mislim, da poznate to, to ni skrivnost na svetu, je veliko težav pri tej temi. Glede upravnih izdavkov se zahvaljujem kolegu Vjotju, ker je to predlagal, hvala odboru, ker je potrdil, da bi uskladili odobrena sredstva proračunu za to, za prihodnje leto. Imamo predlagane reze na svetu, ki pa bi znatno omejili, delovanje naše ministracije, če bi bilo to sprejeto. Kot vsako leto bomo predstavili podrobnejše komentarje glede stališč v parlamentu in na svetu in to bomo potem imeli v tem pismu o izvršljivosti. Kmalo, ko bo stališče na parlamentu sprejeto oktobra na plenarnem zasedanju, bo to šlo naprej nekje 26. oktobra. Naj bi to sprejeli. Za konec, predsednik. Spoštovana poročevalca, čestitke, čestitke obema poročevalcema, še enkrat za to zelo uspešno glasovanje. Imeli bomo kar nekaj zanimivih razprav v spravnem postopku, šli bomo na vsebino kar nekaj pomembnih tem. Komisija bo kot vedno storila vse, kar lahko, da bi olajšala sprejetje dogovora, da bi imeli takšne predloge, ki bodo koristni, tako da bomo tu odigrali vlogo dobrega posrednika. Hvala. Merci. Hvala, gospod direktor. Hvala za te besede. Mi vam zaupamo, da bo komisija tu pravičen sodnik pri teh izmenjavah, pri iskanju sprave med svetom, komisijo in parlamentom. Hvala za pojasnila. Glede amending letter. 15, sredi oktobra, bo, kdaj bo to? In potem ta, to pismo izvršljivosti, ta dokument, imate kak datum za nas, kdaj bo to objavljeno? No, glede sprave sem razumel, da komisija ni za to in bo šla naprej s frontloadingom iz prejšnjega leta. In kar je potem povzročilo kar nekaj govorov v parlamentu. To je zadnji spravni postopek v tem mandatu, tudi to bi rad omenil. Tako. Hvala še enkrat, kolega Jurel. Hvala za vsa pojasnila. Sedaj pa naslednje faze. Najprej bomo imeli glasovanje o resolucijah 8. in 9. oktobra, potem bo sledil trialog 18. oktobra, bomo imeli razpravo in sprejeti na plenarnem zasedanju 23. in 24. oktobra. Potem se bo začelo spravno obdobje, prvi sestanek bo 7. novembra, drugi sestanek, vsaj upamo, končni sestanek bo 16. novembra. In bodo imeli končni sestanek, ki se naj bi se zaključil ob razumni uri. Dobro. Če je kolega Gorestu, ne? ga ni. Če bi bil, bi mu dal besedo, ampak mislim, da danes ni mogel biti tu. Zato me je prosil, da nekaj sporočim v njegovem imenu. Pripravil je poročilo, ki se nanaša na Evropo različnih hitrosti, če to lahko tako imenujem. V predlogih kolege Görensa gre najprej za to, da bi povečali sredstva kaj ti sedaj težje razumemo evropski proračun, kaj ti tu je s tem povezano čelo proračunske enotnosti in to je bilo jasno v Montjevem poročilu, tega se spomnite. Imamo galaksijo proračuna, sklado in toliko je tega, da to onemogoča primirno ureditev proračunskih obveznosti v Evropski uniji. Kolega Görns zato predlaga, da bi zmanjšali obseg in da bi uredili večletni finančni okvir skladno z običajnim zakonodajnim postopkom. Ustraja na tem, da moramo imeti kvalificirano večino pri glasovanju da bi s tem zamenjali soglasje, ki je potrebno na svetu. Prav tako podpira racionalizacijo in izvajanje različne integracije, poudarja tudi to, da bi ad hoc rešitve v kratkem času, rešitve, ki bi bile izven evropskega okvira, prinesla dodatne stroške. To pa so odvečni stroški in eh, s tem bi potem preveč porabili evropska sredstva. Tako je bilo tudi v Nemčiji pred ponovno združitvijo in eh, če želimo v Evropski uniji delovati enotno, moramo upoštevati glasove poslancov. Torej, če bi imeli več različnih krogov pri glasovanju v parlamentu, potem bi poslanci iz zadevnih držav bili vključeni v ukrepe. Drugi poslanci pa bi imeli nezavezujočo posvetovalno vlogo. No, če želimo okrepiti skupna pravila na ključnih področjih, tudi pri ESIV, potem bi potrebovali solidarnostno rezervo in potem bi v okviru nacionalnih ovojnic imeli 10 odstotkov, tako da bi potem 10 odstotkov iz te rezerve utemeljili spoštovanjem država članicah, spoštovati je treba solidarnost temeljne pravice in enako porazdelitev odgovornosti. Tu imamo ključni rok za poročilo in predloge. To je sestavil naš kolega Charles Gurns, sedaj pa pročevalci v Sinci, kolega De Santos. Ne, ni ga tu. Kdo želi besedo? Glede predlogov kolega Gurnsa. Nihče? Dobro. Potem pa bi se zahvalil kolegu Gurnsu. Narečem, da morajo biti predlogi sprememb vloženi do 12. 11. novembra. Glasovanje v tem odboru bo 5. novembra, AFKO se bo z glasovanjem izrekel 21. novembra. Sedaj pa bomo dali besedo kolegom, ki so pripravili poročilo, mnenje glede različnih programov iz prihodnjega večletnega finančnega okvira 2021-2027. Najprej dobi besedo kolega, kolegica Jatemaki, ki bo spregovorila o programu za okolje in podnebje. Eneli, dobite besedo. Dio če, dio koleg, šku... Predsednik kolegi, dobro jutro vsem skupaj. Najprej naj rečem, da sem nasplošno zelo zadovoljna s predlogom komisije, tako da nisem predlagala preveč sprememb. Prav tako spoštujem odločitev koordinatorjev, da bi omejili področje uporabe pri proračunskih vprašanjih. Program Life je edini evropski program, ki je namenjen samo okolju in podnebju, izpolnjevanju teh ciljev. Mislim, da se lahko vsi strinjamo da se na tem področju soočami z velikimi težavami, ki so zelo obsežne, dolgoročne in tu je potrebno močno sodelovanje na evropski ravni. No, ob upoštevanju tega mislim, da je upravičeno, da bi okrepili proračun tega programa. Skladno s tem, kar je parlament že povedal, predlagam, da bi finančno vojnico tega programa podvojili v primerjavi s sedanjimi zneski. Na notranji ravni je finančna struktura tega programa razdeljena na dva različna dela. Najprej imamo okolje, to je prva dimenzija, druga dimenzija pa se nanaša na podnebne ukrepe. Tu pa imamo potem še dva podprograma. Gre za to, da bi pri obeh področjih natančno določili sredstva, ampak jaz bi raje šla bolj v smeri okoljske dimenzije. To področje se mi zdi bolj pomembno. 70 odstotkov financiranja naj bi namenili okolju in 30 odstotkov podnebnim ukrepom. To sem zapisala v svojih predlogih spremem. Predlogi komisije so te številke nekoliko drugačne. 64 odstotkov so namenili okolju in 36 podnebju. Glede teh programov, naj bi to ohranili, glede drugih programov pa naj bi to ohranili, to, kar je predlagala komisija. Kolegi, da ne bo kakšnih nesporazumov, želim jasno reči, da v svojem predlogu ne želim spodkopati potrebe potem, da bi financirali podnebne ukrepe iz evropskega proračuna. Prav nasprotno, jaz predlagam, da bi to spoštovali stališče parlamenta, ko gre za podnebne ukrepe v naslednjem večletnem finančnem okviru, da bi šli iz 25 odstotkov na 30 odstotkov ob upoštevanju tega, da imamo tu glavne podnebne cilje, če bomo te izvajali, bomo lahko spremenili to eh, ravnovesje v lajfu in šli v smeri drugih okoljskih ciljev, kajti podnebni ukrepi bodo prejeli sredstva, ampak tu bomo za podnebje črpali sredstva tudi iz drugih programov. Pri okolju pa ne bo tako. In oboje potrebujemo pri okolju. Veselim se komentarjev, poročevalcev, senc in drugih kolegov in veselim se sodelovanja z vami. Hvala. Merci, madame le rapporteur. Hvala, gospa poročevalka. Sedaj pa poročevalci v senci. Kolega Levija ni tu, kolega Kaputo. Hvala lepa, hvala predsednik. Bil sem so predsedujoči pri skupini LIFE in v parlamentu. Smo pozitivno sprejeli predlog komisije, kjer smo potem tudi potrdili vse sredstva iz programa LIFE, prihodnjem okvirnem programu in potem smo tu tudi potrdili vse prednosti tega programa mi smo potrdili 60 odstotkov za program Life, ampak mislim, da to ni dovolj. Potrebujemo več sredstev pri tem programu. To je edini v Evropski uniji, ki je posem namenjen podnebnim ukrepom. Naj rečem, da je prišlo do povečanja proračuna, ker je tu več tem, ki bi jih lahko financirali. Imamo nov prehodni program za čisto energijo, in tu gre za financiranje projektov, ki so sedaj vključeni v vojnico za obzorje 2020. Prebral sem spremembe pročevalke z veliko zanimanja, hvala ji za opravljeno delo. Tudi Envi to preučuje, 70 odstotkov celotnega zneska naj bi šlo za okolje in 30 odstotkov za podnebne ukrepe. Tu imamo v celoti približno 7 milijard evrov. Mislim, da je bistvenega pomena, da gremo naprej s programom LIFE, da repliciramo te projekte. In ko, to je tudi katalizator za druge javno, zasebne programe recimo tudi, ko gre za sklen za podeželjski razvoj, ampak potrebujemo tudi več podpore pri tehničnih programih, da podpiramo tudi lokalne organih in pomagamo in tu moramo spodbujati druge projekte mreženja med kontaktnimi točkami, da bi se izboljšali najboljše prakse, da bi imeli več mednarodnega sodelovanja. In na koncu pozdravljam potrebo potem, da bi spodbujali črpanje zasebnega kapitala tudi pri teh naložbah, ampak pojasniti moramo mešane operacije financiranja in tu vidimo tudi pilotne projekte, ki so povezani s finančnimi instrumenti v programu LIFE med leto 2014 in 2020. Hvala, gospod Kaputo. Še kdo želi besedo? Eh bien, madame. Dobro. Kolegica Jeten Maki. Mislim, da imate podporo odbora za proračun. Naj rečem, da morajo biti predlogi sprememb uloženi do 12. 1. oktobra in 5. novembra pa bomo glasovali tu. Dobro, sedaj pa predajem besedo vašemu predsedniku, ki je poročevalec pri programu Erasmus. Naj povdarim, kolikšni meri je Erasmus simbol evropskega delovanja, zlasti, ko gre za mlade. In trideseto obletnico smo praznovali lani, toliko mladih, šest milijonov mladih je prav zaradi tega programa šlo v v različne države Evropske unije in je odkrivalo evropsko raznolikost. Mladi so se učili drugih jezikov. To je lepa zgodba o uspehu pri evropski konstrukciji. Predlagani program komisije je dober, ampak Glede sredstev pa to ni vse, kar pričakujemo. Kot veste, je pri Erasmusu kar nekaj frustracij, kajti samo polovica vseh ulog je primernih oziroma sprejetih, ker ni dovolj sredstev. In mi ne bi radi imeli Erasmusa le za študente, ampak želimo dati na voljo Erasmus tudi vsem poklicnim vajencem pripravnikom. Kajti, če se želimo učinkovito boriti proti brezposelnosti mladih v Evropi, in to je še zlasti pereče v nekaterih državah, moramo v tistih državah, kjer imajo a, tradicijo vajeništva, to financirati, zato da bi se borili proti brezposelnosti mladih. In tukaj je za odkrivanje te prakse vajeništva in a, kaj bi bilo bolje to uporabiti kot Erasmus. Seveda morajo to podpreti vlade, nacionalne programe je treba usklajevati, kajti poklicno usposabljanje in pripravništvo je povezano z delom, ampak tu imamo pogodbo vajništvo, potem pa imamo tudi delovno pogodbo. In nacionalna zakonodaja na področju dela včasih ovira mobilnost teh pripravnikov, ne pa lajša to. Ampak menimo, da je treba ustreči vsem zahtevam mladih. Upamo, da bo vse več teh zahtev in da bo vse več poklicnih vajencev in pripravnikov. Tako da bomo na plenarnem zasedanju oziroma smo marca glasovali o tem, kolegica Toma, kolega Albrecht sta to predlagala, da bi za trikrat povečali sredstva. In sedaj vidimo posledice. Tu sem predložil spremembe, s tem naj bi sorazmerno povečali vsa sredstva iz tega programa. Ne ustrajal bi na nečem sprejemanje letnih programov, kot je to predvideno v programu komisije, kaže, da naj bi leta 2021 imeli manj sredstev kot leta 2020. To pa ni vzdržna situacija. Tako da prosim komisijo, naj s predlogi sprememb ponovno oceni, ta sedemletni, večletni program financiranja in naj pazi na to, da bi leta 2021 ne presegli sredstev iz, iz leta 2020. Deležniki tega ne bi razumeli. Treba jo je torej vključiti tudi poklicno usposabljanje za vse upravičence v tem programu Erasmus. Trikrat naj bi povečali ta sredstva v primerjavi za obdobje 2004-2020. Glede nadzora pa bi ustrajal na nečem, kajti vidimo, da je vse več nadzora, ampak danes je to bolj ovira, To je nesrazmerna bremenitev glede na vse te izzive. Torej, rad bi izrazil želje, da bi te nadzore prilagodili in da bi to upoštevali notranji sistem javnih financ vsake države Evropske unije, da ne bi še naprej množili teh nadzorov. Recimo v Franciji imajo takšno agencijo, ki je imela v enem letu pet kontrol. In na koncu Pri poenostavitvi vidim, da imamo tu več programov, ki jih želimo uskladiti, ampak eh, vsak program je v svojem silosu, potem pa ne bi šli v isti smeri, to ne bi uskladili. To smo videli pri drugih pilotnih projektih, pri Erasmusu za pripravnike, prav tako in videli smo, da direktorat za zaposlovanje ni deloval enako kot direktorat za izobraževanje in kulturo in To je nerazumljivo za strokovnjake v praksi in eh, prihodnje leto imamo evropske volitve in to bo priložnost, da bi spregovorili o tem pred eh, voljivci, kajti govorimo o tem, da bi bila Evropska unija manj birokratična, ker je sedaj preveč daleč od državljanov in je nerazumljiva. Torej, rad bi izrazil to željo, da bi predvsej zmanjšali upravno obremenitev. Sedaj pa predajam besedo kolegu Novakovu, ki je pročevalec v senci, prosim. Thank you very much, Chair. I would like to... Najlepša hvala, predsednik. Rad bi se vam zahvalil za vašo strast pri vprašanjih, ki se nanašajo na mlade. Sam pa bi raje govoril o Erasmusu kot o najboljši blagovni znamki, ki jo je razvila Evropska unija. To blagovno znamko poznajo v vsaki državi članici, povsod po Evropski uniji. To vpliva na življenjsko pot in na razvoj mladih v Evropi, bolj kot katerikoli drugi program, ki smo ga razvili. Ne bom um, citiral statistike iz 30 let zgodovine tega programa, ampak nekatere podatke so osupljivi. 80 odstotkov tistih, ki so se udeležili programa Erasmus, so eh, prevzeli vodilno vlogo na svojem delovnem mestu. Ena tretjina jih je ustanovila lastno podjetje. Tako da s tem se ne borimo samo proti brezposelnosti mladih, ampak ustvarjamo delovna mesta. Posredno. Edino, kar zavira Erasmus, je proračun. To je več kot očitno. Glede na to, da znamo najti financiranje za razno razne pobude, no sicer ne želim eh, izpodbijati drugih programov, pa se mi zdi, da je težko nekemu mlademu reči, da ne bomo mogli financirati njegovega študijskega programa v tujini zaradi tega, ker um, je treba ukrepiti sile na mejah ali pa kmete. Tako da ne želim izigravati programov med seboj, sicer, ampak uh, v prihodnje bo treba stoji, storiti dvoje. Najprej. Global, globalizirati moramo ta program. Evropska unija je najboljši kraj za izobrazbo v globalnem smislu. Ampak, če pogledamo eh, širši trg izobraževanja, ugotovimo, da številni raje odhajajo na izobraževanje v ZDA. Tako da bo treba se nekoliko razgledati na okrog in eh, spodbujati mlade, da gredo tudi v tujino. Pilotni program izpred dveh let je razmišljal o globalizaciji Erasmusa. In približno 200 mladih se je odločilo, da uporabijo ta pilotni projekt in grejo v Silicijevo dolino v Singapur. In tudi v druge tretje države. Tako da rezultati so bili spodbudni. Drugič, nekaj težav pa še vedno obstaja. In strinjam se pred, s predsednikom, če se odločiš, da greš v tujino prek eh, Erasmusove štipendije, če opraviš vse izpite, če storiš tisto, kar je potrebno. In če na koncu tvoje diplome doma ne priznajo, oziroma če ti ne priznajo nekaterih izpitev, to pomeni, da moraš nekatere izpite opravljati dvakrat. zaradi takih malenkosti slika Erasmusa ni popolna, ampak prepričan sem, da lahko to izboljšamo. Pror Predlagali ste, da bi predvideli 40 milijard v proračunu za Erasmus in to podpiram, predsednik. To je naložba, ki, nam, ki se nam bo večkratno povrnila v ne tako daljni prihodnosti. Hvala. Merci. Hvala, hvala, kolega Novako, za vašo podporo temu lepemu projektu. Kolega Urvas. Uh, you, uh... Najlepša hvala, predsednik. Skupaj s svojo skupino pozdravljam to mnenje. Predvsem podpiramo ambicioznost, ki jo odražate v mnenju. Skrajni čas je, da visoko leteče besede o tem programu spremenimo v prave odobritve za prevzem obveznosti v evropskem proračunu. To je usklajeno tudi z resolucijo Evropskega parlamenta glede večletnega finančnega okvira To je bila resolucija sprejeta v marcu. Tako da podpiram vašo pobudo, da bi podprli študente in da bi šli še onkraj akademskih klopi. Zelo ste predani tej pobudi in to mnenje to dobro odraža. Vaš predlog je zelo logičen, glede na to, da imamo mednarodne dobavne verige in glede na to, da uh, tehnologije razvijamo čezmejno. Vajništvo in uh, usposabljanje mladih mora odražati takšne načine sodelovanja. Tako bomo lahko zagotovili napredek um, v proizvodnem sektorju. V prihodnje bo prišlo do razvoja v smislu čezmejnega sodelovanja. Tako da je smiselno, da pride do čezmejnega sodelovanja tudi med tistimi, ki praktično ustvarjajo, ne samo tistimi, ki razmišljajo. Tako da podpiram vašo zamisel in rad bi, da to okrepimo v prihodnje. Poleg tega podpiram. 16. člen in spremembo tam, torej gre za sodelovanje s tretjimi državami. Mislim, da bi morali to odraziti tudi v proračunu in tudi proračunska organa bi morala to upoštevati. Imata pregled nad sredstvi, ki se stekajo iz programov. Tako da. Prav tako bi rad v mnenju nekoliko bolje odrazil željo po izpolnjevanju trajnostnih razvojnih ciljev Združenih narodov. Tako da mislim, da je to najprimernejši program v tem kontekstu, ki nas pripravlja na prihodnost. Poleg tega pozdravljam vaše komentarje glede birokratizacije povezane s um, tem programom. Mislim, da so to tudi pomisliki, ki jih slišimo iz moje države, tako da to podpiram. Hvala, dragi kolega. Kdo še želi besedo? Dobro, potem pa bom sklenil to razpravo. Hvala kolegu Novakovu in Ovartu, hvala za podporo pri tem mnenju. Sedaj pa en vidik, ki ga je podaril gospod Novako, glede priznanja aktomobilnosti za mlade, nasplošno to ni nekaj slabega. Univerze podeljujejo diplome, so organi za to. Po drugi strani pa, ko gre za poklicne diplome, <coughs> za pripravništvo zlasti, pa gre to za nacionalne organe, ministrstva, za izobraževanje ali za poklicno usposabljanje, ki ohranijo ta pooblastila. In kakšne težave imamo? Imamo težave pri priznavanju mobilnosti. Recimo, če gre nekdo za šest mesecev v drugo državo, ali bo usposabljanje tam, ali bodo izkušnje tam priznane doma, ko bo njegova diploma podeljena. In če se strinjate, bi tu vložil še en predlog spremembe zato da bi svet opozoril na to, da moramo napredovati, ko gre za medsebojno priznavanje mobilnosti in vseh teh potrdil. Vsi se strinjamo glede tega, da je Erasmus naložba v prihodnost Evropske unije. Hvala. Naj rečem, da morajo biti predlogi spremem vloženi do 4. oktobra do 12. in V odboru za proračun bo glasovanje potekalo 5. novembra. Sedaj pa kolega Soli za pravice in vrednote. Kolega, prosim. Thank you, uh, Hvala, predsednik. Program uh, glede vrednot in uh, pravic je zelo pomemben program. Nekatere vlade danes izpodbijajo človekove pravice, temeljne pravice, na katerih je bila ustanovljena Evropska unija. Naše družbe naj bi bile odprte in demokratične, nekatere države pa sedaj izkoriščajo populistične pristope in antidemokratične pristope v svojih državah. prihaja do tako imenovanih neliberalnih demokracij. In to je v nasprotju s temeljni načeli, na katerih je bila ustanovljena Evropska unija. Glede na to, da prihaja do diskriminacije in neenakosti na različnih raz, ravneh, In zaradi potrebe po krepitvi evropske identitete, ki bi temeljila na skupnih vrednotah, predlagamo nekatere spremembe v našem mnenju. Glede vključevanja ciljev trajnostnega razvoja Združenih narodov predlagamo spremembo. To bi radi upoštevali v vseh pobudah, eh, ki jih predvideva prihodni večletni finančni okvir. Glede sredstev namenjenih temu programu, pa predlagamo nekolikšno povišanje sredstev za ta program. Gre za zvišanje, ki je usklajeno z splošno zahtevo parlamenta za povečanje sredstev v višini 1,3 BND v prihodnjem VFO-ju. Prav tako bi radi trem različnim področjem tega novega programa namenili eh, več sredstev, torej kakovost in pravice, državljani in sodelovanje oziroma participacija in na koncu imamo še tretji stebr, stebr Dafne. V primerjavi s prvotnim predlogom predlagamo tudi jasno vojnico za boj proti nasilju nad ženskami in uh, za zaščito drugih ogroženih skupin. Tako bi upoštevali tudi vprašanje spolov v naših politikah, kajti večletni finančni okvir tega ne ustre, upošteva dovolj. Menimo, da bi morali zagotoviti več sredstev za vprašanja spolov, pa tudi več uh, transparentnosti tako bi okrepili boj proti diskriminaciji na podlagi spola in podprli upoštevanje vprašanj spola v drugih politikah. Zato predlagamo, da se podpre DAFNE, torej da okrepimo boj proti nasilju. Podarjamo tudi potrebo po izboljšanji porabi sredstev. Morali bi sprejeti smernice za dodatek seganje ciljev tega programa, tako da bi v čim večji meri izkoristili finančna sredstva iz tega programa. Skupaj s poročevalci, skupaj s poročevalcem smo podala še nekatere druge predloge sprememb, ampak predstavil sem glavne usmeritve in glavne predloge, ki smo jih do sedaj mi vključili v svoje mnenje. Se pa veselim tudi predlogov poročevalcev v senci. Merci, merci, Najlepša hvala, gospod poročevalec, gospod Gonzales Pons, ga ni, gospod Fernandez. Da, najlepša hvala, gospod predsednik. Pet skupaj me za en posujivo. Štarek. Gospod Gonzales Pons se opravičuje, ker ne more biti danes z nami. Bi se pa rad v njegovem imenu zahvalil poročevalcu oziroma pripravljalcu mnenja za izvrstno opravljeno delo do sedaj. Podpirate programe, ki so se dobro izkazali in eh, treba je nadaljevati s takšnimi programi. Ne treba je zagotoviti dovolj sredstev za nje. Torej, glede treh stembrov, mm, to bi morali podpreti, če gre za ukrep racionalizacije, ampak to pa ne bi smelo pomeniti racionalizacija pri, svet, pri sredstvih. Celotna Evropska unija zagovarja te vrednote in predvsem svet bi moral braniti in spodbujati spoštovanje teh pravic. Tako da je treba to upoštevati tudi pri EVFO-ju. Strinjam se s porazdelitvijo sredstev za podsklope in s predlaganim povišanjem glede BND. Predvideli smo torej metodo za doseganje zadanih ciljev in Gonzales Pons ima prav, ko to našo splošno metodo omenja. Slišali smo tudi, da je vaš cilj eh, pripraviti dobro poročilo in tudi dobro mnenje, ki bo upoštevalo tudi proračunske vidike tega predloga. Tako da radi bi, da se sprejme predlog, na katerega čakajo evropski državljani. Hvala. Najlepša hvala, gospod Fernandez in gospa Gardija Zabal. Gracias, general, estamos... Eh, Najlepša hvala, predsednik. Na splošno se strinjam s predlogi sprememb. Imam pa nekatere dvome glede porazdelitve v dve ločeni um, vrstici, torej ko gre za boj proti nasilju nad ženskami in uh, za zagotavljanje enakopravnosti. Sicer razumem vašo logiko, da gre za dve ločeni področji in da zato predlagate dve vrstici, ampak če bomo to razdrobili, bomo preprečili fleksibilnost. Drugače pa mislim, da ni kakšnih hujših težav s predlogi sprememb, z drugimi elementi se strinjamo. Najlepša hvala, še kdo? Gospa i also want to say thanks to rapporteur you have najlepša hvala tudi sama bi se rada zahvalila drugim soporočevalcem ki so predstavili dobre zamisli treba je pripraviti proračun ki bo namenjal sredstva tudi o zaveščanju glede evropskih pravic in vrednot. To je trenutno zelo pomembno kajti kot veste, žal prihaja do zaskrbljujočih trendov v nekaterih državah članicah. Gre za ponaljoče se težave glede spoštovanja pravne države. In mislim, da je pomembno poslati sporočilo, da se borimo proti takšnim težavam. Trenutno nimam nikakršnih predlogov za spremembe, bom pa mnenje natančno pre, prebrala in skupaj s kolegi bomo poskušala izboljšati mnenje. Hvala. Si, Maki, Najlepša hvala, gospod Jatin Maki. Ima še kdo kakšno pripombo glede mnenja gospoda Soleja? Rok za vložitev predlogov sprememb je 3. oktober 2018 do 15. 5. novembra pa bomo o tem glasovali na odboru za proračun. Zdaj pa ima besedo gospod Ali, gre za program EU proti goljofijam. Najlepša hvala, predsednik, spoštovani kolegi. Evropska komisija je predlagala uredbo Evropskega parlamenta in sveta o vzpostavitvi programa Evropske unije za boj proti goljofijam. Tu gre za dva glavna cilja. Najprej za zaščito finančnih interesov Evropske unije in za zagotavljanje vzajemne administrativne podpore med carinskimi organi držav članic in Evropsko komisijo. Finančni interesi so ogroženi in tu gre za skupne obveznosti držav članic pri zagotavljanju spoštovanja inter finančnih interesov Evropske unije. V novem To smo izpostavljali tudi v prejšnjem večletnem finančnem okviru. Sedaj pa m, mm, pozdravljamo predlog komisije glede novega programa za boj proti goljufijam, ki vsebuje tudi glavne elemente, torej sistem za zgodne odkrivanje in izključitev in informacijski sistem za boj proti goljufijam. Komisija pa predlaga tudi poenostavitev delovanja celotnega programa. Uh, Predlagal pa bi nekatere predloge sprememb, ki bi ga kontu kot vodilnemu odboru, mm, ki bi jih kontu predložili. Nekateri izmed teh predlogov izvirajo iz resolucije parlamenta 3. maja glede mm, zaščite finančnih interesov Evropske unije in glede preprečevanja finančnih izgub. Prav tako predlagam, da se okrepi nekatere druge elemente, ki govorijo o smiselnosti tega programa. Drugi predlogi sprememb pa se nanašajo na finančne posledice, na proračunske elemente. V obdobju, v novem VFO-ju predlagamo omembo trenutnih cen, smo pa zadeve na novo izračunali in upoštevali tudi informacije glede financiranja v tekočih cenah za leta 2018, tako ko, ko gre za dodelitve za odobritve plačil in eh, odhodkov. Te izračune smo pripravili na podlagi skupnega pristopa parlamenta in ob upoštevanju splošnega pristopa, tako da smo to predstavili v finančni preglednici. Pričakujemo, da bo ta program tudi v prihodnjem VFO-ju ustrezno financiran, zato da bomo lahko s tem okrepili zagotavljanje spoštovanja finančnih interesov Evropske unije. Najlepša hvala. Besedo dobi gospod Fernandes. Euh, euh, Najlepša hvala, gospod predsednik. Govoril bom v imenu poročevalcev Senci v portugalščini. Eh, eh. Torej, kolega bi eh, rad zagotovil dovolj proračunskih sredstev, zato da bi podprli program, ki je v, interi, v skupnem interesu evropskih državljanov. Zneski, ki jih tu dodeljujemo, so pravzaprav zneski, ki jih lahko privarčujemo, glede na to, da se bojimo proti goljofijem. Boj proti goljofijam je tudi eden izmed naših eh, mandatov. Kolega sicer danes ni z nami, ampak v njegovem imenu se lahko zahvalim vsem poročevalcem v senci za pripravljenost sodelovati. Poleg tega naj povdarim, da je treba pri boju proti goljufijam zagotoviti večjo učinkovitost. Ne gre pa pozabiti niti na preglednost. Vsak mora pač upraviti svoje delo, svoje naloge. In to delo mora potekati v tesnem sodelovanju med državami članicami, parlamentom in komisijo. Prav tako pozdravljamo tu za misel, da bi predvideli konst upoštevanje konstantnih cen, ne samo tekočih cen. Mislim, da je to stališče, ki ga parlament že dlje časa zagovarja in bi ga morali upoštevati tudi tule. Torej, prepričan sem, da lahko skupaj dosežemo dober rezultat. Tako bomo le, res lahko zaščitili Evropski parlament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 tako pogosto o programu za boj proti goljofijam, ne zato, ker ta ne bi bil pomemben, ampak zaradi količine sredstev, ki ga namenjamo, gre za 160 milijonov evrov. In če to razpršimo čez šest ali, ali sedem let, ugotovimo, da zneski niso kako visoki. Govorimo o glavnih proračunskih vrsticah, o glavnih. Uh, elementih odhodkov, ne spuščamo pa se v podrobnosti. Tako da mislim, da bi bilo dobro, da sedaj govorimo o tem, da je treba okrepiti sredstva za ta program. Nedavno sem brala študijo o goljufijah na področju DDV. 150 milijard evrov izgubimo zaradi goljufil pri DDV na letni ravni. Vse tako sem prebrala. Mislim, da se zadeve ne bi kaj dosti spremenile, tudi če bi proračun za program za boj proti goljufijam podvojili. Sem pa prepričana, da bi na račun tega programa lahko marsikaj privarčevali. Tako da predlagam povečanje sredstev. Najlepša hvala, še kdo drug? Goljofijo prav gotovo spodbuja tudi raznolikost nacionalnih zakonodaj, kompleksnost nacionalnih zakonodaj, ki daje toliko možnosti za fiskalno optimizacijo. Prav začudeni smo lahko nad dejstvom, da naprimer gigantska digitalna družba GAFA z Kitajske ni plačala davkov v Evropi. Zakaj ne? Zato, ker države članice Evropske unije so tako pametne, da si delajo med seboj na konkurenčnost in zaradi tega GAFA ne plača davkov. Smo ujeti v svoja lastna protislovja. Potrebujemo nekakšno zakonodajo, da si ne bomo delali konkurenci in da ne bomo izgubljali donosa za davkoplačevalce. Naši davkoplačevalci, evropski državljani so tisti, ki prispevajo in zato moramo rešiti to nespremljivo protislove zaradi nacionalnih zakonodaj, ki niso usklajene. Zaradi tega pa se vzpostavlja tudi konkurenčnost, celo socialni in fiskalni dumping in toliko je tudi možnih vrzeli in priložnosti za davčne utaje in goljufijo. Toliko je možnosti za optimizacijo to moramo res pazljivo spremljati. Zaključili bomo besedo tudi poročevalc, če želi nobenih posebnih pripomb. Torej, najpozneje do povdneva 3. oktobra je treba vložiti predloge sprememb, 5. novembra pa bomo o tem glasovali na odboru. Ponovno ima besedo gospod Ali, ki bo predstavil skupno kmetijsko politiko. Gospod predsednik, dear colleagues, Najlepša hvala, predsednik, spoštovani kolegi. 1. junija je Evropska komisija predlagala uredbo Evropskega parlamenta in sveta o določitvi pravil o podpori za strateške načrte, ki jih pripravijo države članice v okviru skupne kmetijske politike. Ti strateški načrti se financirajo iz Evropskega kmetijskega jamstvenega sklada EKS in Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja EKSRP. Upoštevati je pač treba spremembe v kmetijskem sektorju v preteklih letih. Tu je treba upoštevati cene kmetijskih proizvodov v Evropski uniji, pa tudi na mednarodnem trgu. Evropska unija pa je podpisala oziroma sprejela tudi mednarodne um, obveznosti glede boja proti podnebnim spremembam, glede krepitvi globalnih povezav in uh, vse to je imelo geostrateške posledice. Zaradi tega je treba sprejeti tudi nekatere spremembe v SKP. Najprej je treba posodobiti to politiko, zato da dosežemo cilje. Kmetijsko politiko bi morali tudi poenostaviti, zato da bi prihajalo do čim manjšega upravnega bremena na tem področju. Poleg tega bi morala biti ta politika bolj usklajena z drugimi politikami EU. Glede na to pozdravljamo predlog komisije, s katerim se komisija želi odzvati na izzive ki, s katerimi se soočamo. Komisija je predlagala več uredb in začrtala novo ureditev SKP-ja, kar vpliva tudi na VFO. Tako da bi vas rad upozoril na nekatere možne predloge sprememb, ki bi jih lahko predložili vodilnemu odboru AGRI. Nekatere spremembe se nanašajo na ekspliciten poudarek, poudarek visokih evropskih standardov pri varnosti hrane, pri krepitvi konkurenčnosti Evropske unije na globalnem trgu. Druge spremembe se nanašajo na zmanjšanje razlik med eh, državami, članicami in regijami Evropske unije. Predlagamo tudi, da se upoštevajo gorske in najbolj oddaljene regije. Radi bi tudi bolj okrepili podporo za družinske kmetije in eh, podprli mlade kmete. Glede dodelitev predlagamo nekatere spremembe, ki se nanašajo najprej na skupno financiranje SKP v prihodnjem VFO-ju. Izhajamo iz uh, eh, marčovske resolucije Evropskega parlamenta. Gre za resolucijo 14. maja, ki smo jo na to še okrepili prek resolucije 31. maja. V predlagamo 831 eh, milijard eh, evrov oziroma 430,9 milijard evrov v tekočih cenah za prihodnji VFO. Več sprememb pa lahko najdemo tudi v 12. in v 13. predlogi spremembe. Upoštevati je treba, da je SKP tudi element, ki vpliva na splošno varnost v Evropski uniji in upam, da bomo ustrezno pozornost eh, temu namenili tudi v prihodnem VFO-ju. Najlepša hvala. Besedo ima gospod Lavija. Najlepša hvala, predsednik. Najprej bi se rad zahvalil poročevalcu za predloge. Te predloge zlahka podprem. Omenjali ste resolucije Evropskega parlamenta glede SKP. Te resolucije so proti rezu na področju kmetijstva in eh, pravimo, da bi morali ohraniti financiranje v prihodnjem VFO-ju vsaj v, eh, na enaki ravni kot eh, v obdobju od 2014 do 2020, realno gledano. SKP je eden izmed največjih zgodovinskih dosežkov Evropske unije in Evropska unija pravzaprav temelji na skupni kmetijski politiki. In jasno je, da mora to ostati ena izmed močnejših politik Evropske unije. Glede prvega stebra dohodkovne podpore in drugega stebra, se strinjam, torej, da ohranimo to razdelitev, ampak ne smemo pozabiti, da to sprejemamo v imenu v interesu kmetov in potrošnikov. Potrošniki se želijo kakovostne hrane. Obenem pa moramo zagotoviti konkurenčnost našega kmetijstva. Zato je treba okrepiti sredstva. Predvideti pa je treba tudi sredstva za boj proti podnebnim in okoljskim spremembam. Tako da prepričan sem, da bo pristojni odbor o tem eh, razmišljal in to izpostavil. Ampak eh, v, trenutnem, v trenutni situaciji vidimo, da se pristopi držav članic začenjajo razhajati. In v novih predlogih komisija predlaga, da bi prvi stebel nekoliko spremenili, ta ne bi bil več popolnoma uh, um, skupen evropski um, države članice bodo same sprejemale ukrepe na področju dohodkovne podpore, kar pomeni, da bo prišlo do razdrobitve do 27 različnih eh, politik. In eh, to pomeni, da bodo vlade pristojne za porazdelitev sredstev po deželah, po regijah. Tako da, če želimo zagotoviti konvergentnost, če želimo zagotoviti čim bolj poenostavljeno SKP v vsaki državi članici, mislim, da se bo treba pač soočiti z dejstvom, da bi predlog komisije lahko porazdrobil politike. Lahko bi se zgodilo, da bi dva kmeta v različnih uh, regijah Italije uh, prejemala čisto drugačno dohodkovno podporo. Enako bi se lahko zgodilo tudi v španskih regijah, zaradi tega, ker bo ena država, naprimer, izhajala iz uh, historičnih cen, druga pa se bo odločila za pristop paušalnih uh, eh, plačil. Kakšna regija pa se bo morda celo odločila, da podpore ne bo zagotavljala. Tako da moramo biti previdni, moramo zagotoviti kmetom, da jih obramnavamo pravično in da lahko poslujejo v enakopravnih uh, pogojih. Sam sem pripravljalec eh, mnenja v ENV in ENV ima tu pomembno ulogo na tem področju. Ne smemo pa pozabiti, da ima pomembno vlogo tudi naš odbor. Mislim, da je treba teme, ki so za nas pomembne, predstaviti tudi z finančnega vidika. Torej, naše mnenje glede VFO je treba jasno predstaviti. Jasno bi moralo biti, da želimo zagotoviti dovoljšne in ustrezne ravni financiranja za to, da bi skupna kmetijska politika ostala pomembna politika Evropske unije. Govorili ste o konkurenčnosti, o ohranjanju pozicije na trgu in o podnebnih spremembah. To so področja, na katerih je treba storiti nekoliko več. Tako da, kako naj gre za vprašanje kako spodbuditi akterje, da si prizadevajo za izpolnjevanje ciljev, medtem ko jim režemo sredstva. Tako da mislim, da je treba ohraniti predhodne ravni sredstev. In se strinjam s poročevalcem glede tega. Hvala. Hey. Najlepša hvala. Besedo ima gospa Gluanek, v njenem imenu verjetno gospa Gardija Zabal. Ja, soporočevalci so zelo prisotni, očitno danes. Nekaj krajših pripomb imam. Gospod Lavija je seveda strokovnjak za kmetijstvo v obeh odborih, je, ne bo vas zapletala v to razpravo, oba se strinjava s tem, da je to temeljna politika Evropske unije. Je pa to tudi edina ekskluzivno evropska politika. Pomembno je, da spoštujemo vse zaveze, No, seveda bom popovdne govorila tudi o skupni ribiški politiki, čisto pravim o tem. No, moramo spoštovati svoje zaveze tej politiki, zavrniti vse reze, ki jih predlaga Evropska komisija za to ovojnico. Če bomo dobili jasen okvir glede večetnega finančnega okvira, potem mora biti to takšen okvir, znotraj katerega ne bo nobenih rezov v kmetijsko politiko, kot to predlaga Evropska komisija. Popolnoma se strinjamo s tem, kar je povedal gospod Ali. Poleg tega je smiselno poudariti, da je skupna kmetijska politika v smislu, ciljev trajnostnega razvoja, eden tistih političnih sklopov, ki v največji meri prispeva k dejanskemu doseganju teh ciljev. Zato je pomembno osvetliti ravno okoljsko vlogo, ki jo ima lahko, ki jo ima lahko SKP. To naša skupina podpira. Najlepša hvala. Bi še kdo želel predstaviti svoje stališče? Če dovolite, bomo predali besedo še gospodu Kožmijuku, ki je bil odgovoren za obravnavo horizontalne zakonodaje. Prav gotovo obstaja določena povezava med poročilom gospoda Alija in pa gospoda Kožmijuka. Najlepša hvala, gospod predsednik, gospe in gospodje. Najprej mi dovolite, da izrazim zadovoljstvo nad razpravo o prejšnji točki. Povedali ste to, kar bi si želel povedati tudi jaz. Jaz bom si zagovoril o financiranju SKP. Financiranje SKP se mora vrniti na raven te finančne perspektive. V svojem mnenju sem podaril, da je krčenje sredstev za prvi stebr za 11 odstotkov in pa na to 27 milijard evrov pri stalnih cenah iz leta 2018, ponovno 28 odstotni rez v drugem stebru. To je absolutno nespremljivo. Še posebej v situaciji, ko morajo kmetje izpolnjevati nove zahteve, ki izhajajo iz podnebne in okoljske politike v svojem mnenju se sklicujem tudi na dve rezolucije Evropskega parlamenta, prvič 14. marca, na to pa 30. maja letos. V teh rezolucijah omenjamo stopnje plačil in izdatkov iz proračuna vzdolž celotne finančne perspektive v višini 1,3 odstotka bruto nacionalnega dohodka 27 držav članic. Mislim, da moramo spoštovati naše izjave in zaveze, če po eni strani predlagamo takšno stopnjo izdatkov, potem mislimo, da bi morala SKP uživati tudi relativno podobno stopnjo financiranja skladno z izdatki, ki so predvideni za trenutni večetni finančni okvir. Še toliko bolje je to pomembno za najpomembnejše politične sklope. V svojem mnenju sem prav tako predlagal nekatere rešitve, ki bi se vam lahko zdele kontroverzne, vendar potrebujemo tudi takšne ukrepe, po mojem mnenju. Komisija je predlagala izenačenje ali pa poravnavo razlik v neposrednih plačilih na stopni 15 odstotkov. Gre za poenačenje na stopni povprečja Evropske unije in sam imam precejšnje pomisleke glede tega. V tem desetletnem obdobju 2021 do 2027, potem ko bo tudi nekaj novih držav članic Evropske unije, mislim, da bo to pravi trenutek, da ta plačila pripnemo na povprečje Evropske unije. Nobene ga razloga ni zato, da bi tukaj imeli nekakšne razlike, ko kmete delujejo na istem evropskem trgu, da ne bi za njih veljala različna pravila, različne stopne podpore. Zaradi različnih stopen podpore, so srednje in vzhodne evropski kmetje v zelo težkem, v zelo težki situaciji. Prav tako imam nov predlog glede kmetijstva oziroma rezerv za kmetijstvo, to bi morala biti ločena proračunska vrstica in sredstva za to proračunska vrstica ne bi smela biti vzeta iz neposrednih plačil. Kot vsi vemo, naj bi s to rezervo napajali tržne mehanizme neposredna plačila so drugo orodje z drugim ciljem. Prav tako bi si želel, da bi izključili instrument za finančno disciplino v primeru, da kmetje prejmejo manj kot 2000 evrov v enkratnem izplačilu. Evropska komisija bi si želela zdaj uvesti nekaj, kar je v nasprotju s tem, kar so povedali prej. Rekli so, da bi si želeli poenostavitev, da bi si želeli bolj jasno skupno kmetijsko politiko. Če bomo odpravili izjemo teh kmetov, mislim, da se bo s tem obseg administrativnega bremena le še povečal za kmete, za majhne kmete, ki se zelo težko soočijo z vso birokracijo. Potem pa še ena rešitev, ki se mi zdi pomembna, vezana na predlog Evropske komisije, skladno s katerim naj bi neporabljene izdatke preklicali na področju razvoja podeželja do decembra drugega leta, potem ko je bila sprejeta zaveza. Gre za to, da bi zamenjali sistem na plus 0. 3 sistemom na plus 2. Moje mnenje je, da se s tem ne bo izboljšala situacija upravičencev skupne kmetijske politike, njihova situacija bo še bolj težavna. Toliko torej glede podrobnosti. Predlagal sem tudi črtanje delov besedila, ampak to morda ni tako pomembno. Štejem na vaše sodelovanje, upam na vašo podporo. Bi pa želel podariti da me zelo veseli to, kar ste povedali pri prejšnjem dokumentu. In sicer, da bi si želeli zagotoviti dovolj financiranja za SKP, vsaj na ravni trenutne finančne perspektive. Najlepša hvala. Hvala, gospod poročevalec. Besedo ima gospod Fernandeš. Najlepša hvala, gospod predsednik. Poročevalca v senci moje skupine ni tu, zato se opravičujemo. Sem pa želel tudi sam pohvaliti delo, ki ga je opravil naš poročevalec. SKP je uspeh politično gledano, zagotovili smo razumne cene za zdravo hrano, zagotovili smo ustrezno raven prehranske varnosti, kmetje pa veliko prispevajo tudi v smislu okoljske odgovornosti. Če ne bi imeli skupne kmetijske politike, potem mislim, da bi to bil zelo velik finančni učinek, zato prav gotovo se moramo zavedati, kako slaba bi bila situacija, če te politike ne bi imeli. Zato je pomembno, da se SKP nadaljuje in da jo v srednji miri financiramo. Tako bomo zagotovili, da bomo še naprej dostavljali hrano na mize vseh evropskih državljanov, hrano, ki je kakovostna, ki spoštuje okoljske standarde, po razumnih cenah. Prav tako mislim, da bi morali unesti nekaj novega življenja v evropsko kmetijstvo. In naj vas opomnim, da imamo v Evropski uniji starajoče kmete, prav tako pada povpreče donosov In prav tako je nespremljivo poleg tega tudi to, kar predlaga Evropska komisija, da ne bi zarezali v proračun skupne kmetijske politike. Če si ogledamo pristop stalnih cen, v redu ponavadi Evropska komisija dela na osnovi tega pristopa, ampak trenutno uporabljajo tekoče cene ravno zato, da bi prikrili vse reze, ki so jih opravili. Efektivnih rezov v prvem rezu je bilo 10 odstotkov, v drugem stebru, ko gre za teritorijalno kohezijo, pa gre za krčene za več kot 5 odstotkov. Te reze je treba odpraviti. Poleg tega naš poročevalec v senci <clears throat> meni, da moramo poskrbeti za to, da ne bomo na koncu imeli še več birokracije in da ne bomo popustili pritiskom ponovne nacionalizacije te zelo uspešne evropske politike. Novi model kmetijstva, pravi naš poročeval z osenci, ne bi smel postati izgovor za širjenje obsega administrativnega premena. To ga zelo skrbi prav tako vsega, ima precejšnje pomisleke zaradi omenjene možnosti ponovne nacionalizacije kmetijske politike, to, da bi dobili ločene kmetijske politike v vsaki državi članici. Najpomembnejše pa je to, da se ne bomo na koncu soočali s še več birokracije. Še posebej pomembno je, da čim bolj omejimo obseg upravnega bremena za kmete. Hvala, gospod predsednik, najlepša hvala. Gospa Gardija Zabal, verjetno nadomeščate kolegico Gluanek. Da, najlepša hvala, gospod predsednik, ampak pravzaprav nimam česa dodati k temu, kar sem že povedala v primeru mnenja gospoda Alija. Naše stališče je torej, da se ne želimo nobenih proračunskih rezov v skupno kmetijsko politiko. Hvala. Gospod Ali, zanima me, ali imate še kakšen sklep. No, tudi jaz bi rad predstavil nekaj osebnih pripomb. Res moramo ohraniti proračunske sredstva za SKP. To je skupno dobro številnih evropskih državljanov, to je gotovo skupno dobro Evropske unije. Seveda je pri tem pomembno tudi solidarnost in pa navezave na kohezijsko politiko. Poenostaviti je treba vse postopke. Ne vem sicer, kako stvari potekajo v vaših državah, ampak pri nas je tako, da če nas povpraša kmet, kako deluje SKP, iskreno povedano, je to nemogoče. Politika, ki je ni mogoče pojasniti, ni več politika. Torej, zahteve, pozivi k temu, da se to poenostavi, pozivi k temu, da se ohrani proračunska sredstva, so bistvenega pomena. Treba zagotoviti ustrezne, dostojne donose kmetom na osnovi določene predvidljivosti, transparentnosti. Sicer bodo ljudje težko opravili svoje delo in investicije tudi ne bodo zbrale ustrezne podpore. Ampak kmetijstvo seveda ni odvisno le od skupne kmetijske politike. To je odvisno tudi od naše politike proste izmenjave. In tukaj prihaja do nekega protisloja, zakaj torej imamo subvencije za živino rejo, če potem dajemo neke prispevke v tuje sporazume z Mercosurom in pa Mehiko pri neposrednih plačilih se mi zdi, da bi bilo treba ta upoštevati pri porazdelitvah. Obenem je treba upoštevati tudi pripetost na cene. Del neposrednih plačil pa bi verjetno morali dejansko prosmeriti v porazdelitev sredstev. Poleg tega menim, da mora SKP zagotavljati kakovostno prehrano, varno prehrano, dosegati mora tudi vse standarde v smislu prehranske varnosti v Evropi. Ampak kmetom moramo zagotoviti tudi upoštevanje okoljskih zahtev, zdrave živali, podnebja. Je pa treba ob enem razmišljati tudi o raziskavah. Treba je enostavno odpraviti določene fitosanitarne izdelke, če lahko to nadomestimo z nečim boljšim. Predpisi in prepovedi pa morajo veljati seveda na enoten način za celotno območje Evropske unije. Skupna kmetijska politika in pa ti javni skladi dejansko morajo biti nekakšen protivtež za vse te zaveze, ki jih nalagamo kmetijskemu sektorju. S tem pa moramo dosegati tudi ustrezne socialne cilje. To je treba uporabljati za celotno območje Evropske unije. S temi besedami predajam besedo preostalim poročevalcem, da sklenejo to razpravo. Gospod Kožmjok, najlepša hvala Zahvaljujem se vsem kolegom, pa tudi vam, predsednik, za izraženo podporo, da tudi vi pozivate k povečanju proračunske vojnice. V trenutni finančni perspektivi mislim, da bo odbor naše mnenje sprejel za veliko entuzijazma. Najlepša hvala. Poročilo gospoda Alija. Rok za vložitev predlogov sprememb je 8. oktober ob povdne. Rok za vložitev predlogov sprememb za mnenje gospoda Kužmjuka pa je 5. oktober ob povdne. 5. novembra pa bomo glasovali o predlogih sprememb in pa o celotnem poročilu, tako v enem kot v drugem primeru. Zdaj pa še zadnja točka, to bo predstavil odzem Manuel Fernandez, gre za Evropski sklad za prilagoditev globalizaciji na podlagi vloge portugalske. Najlepša hvala, gospod predsednik. Odzivamo se na vlogo portugalske in sicer da se mobilizira Evropski sklad za prilagoditev globalizaciji. Dve podjetji sta odpustili več kot 2700 delovcev, gre za tekstilno industrijo, eno od industrij, ki je bila najbolj prizadeta zaradi globalizacije. In stroški tega znašajo kar 7,759 milijonov evrov. Prosimo, da Evropska unija poskrbi za sofinanciranje v večini 60 odstotkov za ta nadomestila. Mislim, da tega ne mogoče reševati za strukturnimi in investicijskimi skladi. Najpomembnejše pa je to, da zagotovimo dodatno usposabljanje in prestrukturiranje za tiste ljudi, ki so izgubili svoje delovna mesta, tako da se bodo lahko ponovno integrirali, vključili v trg dela, treba je nadgraditi njihova znanja, treba jim je zagotoviti redno usposabljanje in nobenega razloga ni za to, da da ne bi bili deležni te izobrazbe že med tem, ko delajo. In Evropski socialni sklad bi prav gotovo lahko imel pomembno ulogo pri reševanju te situacije, nekakšno preventivno ulogo. Imamo Evropski sklad za prilagoditev globalizaciji, ki bi ga morali uporabljati, ko drugi skladi niso opravili svojega dela, če lahko temu tako rečemo. In ljudje se morajo soočiti s težavami, do katerih pride zaradi tega, ker izgubijo svoje službe. In zato potrebuje tudi nekakšen instrument. To je dopolnilni sklad, ki deluje poleg strukturnih skladov, pri čemer je treba poudarjati predvsem vlogo preventive, ki je boljša kot kurativa. Je remercie José Manuel Fernandez. Pour... Euh, Najlepša hvala, José Manuel Fernandez. Hvala, da ste predstavili te zelo žalostne okoličine, delokalizacija in pa izginotja delovnih mest. Prav gotovo se mi zdi, da je treba zagotoviti določeno intervencijo v smislu poklicne prestrukturacije. Tukaj je namreč kar na tisoče žrtov odpustitev. Tudi v majhnih podjetjih ljudje izgubljajo delovna mesta in oni nima zagotovljenih pravnobenih pravicev. Mislim, da je treba naše mehanizme izpolniti tako, da bomo za ukrepi dosegli čisto vse te prizadete osebe, ne le nekaterih. Treba je preprečevati odpuščanje na mesto, da potem interveniramo, ko se ta drama že dogaja. No, vsekakor pa bi zato morali uporabljati Evropski sklad za prilagoditev globalizacije. To je res pomembno vprašanje, kako Evropo prilagoditi globalizaciji, tako da bomo zagotovili, da ta delovna mesta ostanejo pri nas, da ne izginejo drugam. Določen število delovnih mest se seveda izginja. Kar je pa še toliko bolj zaskrbljujoče, sploh ko vidimo, kako je po drugi strani z bankami. Najlepša hvala bi želel še kdo predstaviti, kakšno stališče, gospod Fernandez, nekaj sklepnih besed. Najlepša hvala. Zahvaljujem se vam za ta mok, ki prav gotovo ponazarja globoko strinjanje in podporo mojemu mnenju. Torej, ste ocenili mojo intervencijo kot mok? Dobro. Euh, Rok za vložitev predlogov sprememb je 1. oktober 2018 ob 12. 8. ali 9. novembra bomo o tem glasovali na odboru. V času drugega plenarnega zasedanja na koncu oktobra pa bomo o tem glasovali še v celoti. Zdaj bomo prekinili z delom, nadaljujemo pa ob pol treh popovdne. Hvala, da ste ostali tukaj do te pozne, do povdanske ure. Hey, merde. Pardon.